Že želite besedo? Me želite nadomestiti? Ne. Samo nekaj bi napovedal. Včeraj smo dobili ob 18. uri glasovanje seznam. V našem odboru gre tudi za delovni čast in eh, za spremljivost delovnega časa ni sprejemljivo, da dobimo ob 18. uri glasovalne sezname. To ni dobro za asistente, ki morajo s tem delati. Tudi za nje velja, da morajo imeti sprejemljiv delovni čas. Skratka, ni sprejemljivo, da pošiljate ob 18. uri tako obsežen glasovalni seznam, o katerem bomo glasovali naslednji dan. Prosim, da to naslednjič upoštevate. No, glede tega se moram strinjati z vami. Prav, kar sem odprla glasovalni seznam in tudi sama nisem vedela, kaj je pred menoj. Zelo pozno je bilo to. Zelo pozno je dobiti glasovalni seznam ob šesti zvečer, dan pred glasovanjem, sploh za naše uslužbence. Če bi lahko to pripravili prej, bi pomagalo vsem, Eh, sploh eh, osebju v političnih skupinah. Now, Kar zadeva jezikovni režim, danes so na voljo vsi jeziki razen eh, malteščine, gospod Kaza. Vi ste pač enkraten. Imamo gl glasovanje v Evropskem socialnem skladu plus. Potrebujemo absolutno večino za, zato da bi začeli z glasovanji za začetek trialoga. Torej, glasovanje je zdaj odprto. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Adopted. Sprijeto. Izvolite. Any problems, technical problems, Mr. Radačovski? Gospod Radičovski, imate tehnične težave? Če ne, potem bomo nadaljevali. Točka 5, predlog uh, uredbe Evropskega parlamenta in sveda o spremembi uredbe Evropskem skladu za prilagoditve globalizacije. Prvi amadma, kdo je za, proti, ozdržani. Sprijeto. In zdaj, dokončno glasovanje, kdo je za tako spremenjeno besedilo? Se upravičujem, elektronsko glasovanje imamo. Glasujte, prosim. Have you all voted? Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprijeto. Šesta točka, politika za poslovanje in socialna politika v evroobmočju. To bo dolgo glasovanje in ne bo potekalo elektronsko. Kompromis številka pet. Za, proti, vzdržani. Kom sprejeto. Kompromis šest. Tukaj smo zaprosili za poimensko glasovanje. Poimensko glasovanje, ki ga je zahtevala SND, drugi del 86, glasujte prosim. 86, drugi del. Glasujte prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis številka šest za, proti, vzdržani. Sprijeto. Odstavek 2b, predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Amadma 100, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprijeto. 101 za? Sprijeto proti vzdržani. Zavrnjeno. Sto tri za proti vzdržani. Ni jasno. Glasujte še enkrat eh, amadma sto tri. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 26 za, 21 proti sprijeto. Še enkrat bomo glasovali. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Sto osem. Kdo je za?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 vzdrženi. Zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujte v 119. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 9 za za, proti, vzdrženi, sprejeta. Kompromise naj za, proti, vzdrženi, sprejeta. Kompromis 13 za, proti, vzdrženi, sprejeta. Kompromis 12 za, proti, vzdrženi, sprejeta. Sprejeto. Kompromis petnajst za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis štirinajst za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis šestnajst za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amanma 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujte, prosim ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani sprijeta. Kompromis 18 za proti vzdržanji sprijeta. 158 za proti vzdržanji zavrnjeno. Preverjamo 158. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Sprejeto.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 sprijeto. To 72, ko dodate, ko je kompromiso 22 za, proti vzdržani, preverjamo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. 181. V dveh delih, prvi del 181, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo drugi del 181, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto dvainosemdeset za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sto petinosemdeset za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sto šestinosemdeset za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sto oseminosemdeset za. Proti proti, vzdržani, preverjamo. 189 preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani vzdrženi, sprijeta. Kompromis 23 za, proti, vzdrženi, sprijeta. Sto osemindevetdeset za, proti, vzdrženi, sprijeto. Dvesto za proti, vzdržani, preverjamo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26 za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 vzdržani. Zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujte, prosim. 208. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 za proti, vzdržanje. Preverjamo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprijeto. 213 za, proti, vzdržani. Sprijeto. Zdaj pa navidbi. Ena za proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Dva, za, proti, vzdržani. Sprijeto. Tri, za, proti, vzdržani spredo. Imamo štiri za, proti, ozdržani, spredo. Pet za, proti, ozdržani, spredo. Imamo šest za, proti, ozdržani, spredo. Sedem za, proti, ozdržani, spredo.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 sprejeta. 10 e, za. Se upravičujem. 11 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto 12 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto 13 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto.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 SND za proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Preverjamo 31. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Smo glasovali brez ustnega. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 gre za ostne amandmaje SND, gre se za, proti, vzdržani o zažene sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo 43, glasujte prosim ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 33 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amadma 49 za, 49, malce sem se zmotil. Tila se trudim. 49 za, proti. Ozdržanje, sprejeto. 52 za, proti. Ozdržanje, sprejeto. Kompromis 1 za, proti. Ozdržanje, sprejeto. 57 za, proti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 Proti. Vzdržani. Sprejeto. 61 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 66. Ustni amandma SND. Za. Proti. Proti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 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 79 za, proti vzdržani sprejeto. 80 za, proti vzdržani sprejeto. 81 za, proti vzdržani sprejeto. Premensko glasovanje končno glasovanje, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. For what? Ah. <laughs> Uh, so let me let me congratulate čestitke gospe Tom poročevalki Zdaj pa bomo nadaljevali z posebnim poročilom Evropske računske sodišče v skladu z Evropsko pomoč najbolj ogroženim.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 Čaka nas predstavitev o zelo zanimivi temi, zelo zanimivo poročilo z veliko številkami, ker se zelo zauzemam za poročila z dejstvi. Zato vas prosim, da ostanete in prisluhnite predstavitvi tega poročila, ki vsebuje veliko podatkov. Kogar ta predstavitev ne zanima, naj zapusti dvorano. So let me welcome uh, our guest. Pozdravljam eh, našo gostjo iz eh, Evropskega računskega sodišča. Sem vaša prisrešenja zato, ker eh, pri vas vedno najdem dobre podatke o temah, o katerih se tako radi pogovarjamo. in sem oboževalka razprave na osnovi podatkov. To se mi zdi edini način, ki vodi do dobrih rezultatov. Zato vam bom predala besedo za deset minut, da predstavite vaše poročilo Potem pa bom podala besedo koordinatorjem in drugim članom našega odbora, tako da lahko postavljajo vprašanja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vedno mi je v veliko veselje, da sem v vašem odboru. Naj povem, da sem sama obiževalka vašega odbora. V prejšnjem mandatu sem bila poročevalka za celo vrsto posebnih poročil glede brezposobnosti mladih. Tukaj smo predstavili vsaj tri teme glede zaposlovanja mladih, glede integracije imigrantov, mobilnost delovne sile. Zdaj govorimo o revščini med otroci, dolgoročno brezposelnost. Danes pa sem tukaj, da bi vam predstavila poročilo o FEAD-u, o skladu za najbolj ogrožene. Razlog zato da sem tukaj, je, da predstavim senat, poročevalec gospod Pufen, ki ni več na sodišču iz eh, jasnih razlogov, danes ne more biti tukaj kot poročevalec, kasneje pa bom predala besedo drugim članom ekipe, ki bodo povedali več o tem, zakaj gre v tem poročilu. Naj pa nekaj povem za začetek. Kljub blaginji v Evropski uniji je še vedno eden od štirih ogrožen zaradi revščine in socialne izključenosti. Boj proti revščini in družbeni izključenosti je jedro strategije za leto 2020. Vse 20 milijonov ljudi naj eh, bi popeljali iz tveganja za, za revščino. Tveganje je največje za specifične skupine, kot so otroci in starejši komisija 3,8 milijard eh, nacionalnega financiranja eh, posveča najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020. Namen sklada je olajšati oblike največje revščine, največje socialne izključenosti, kot je brezdomstvo, eh, revščina pri otrocih in pomajkanje hrane, podhranjenost. Fiat je prinesel tri pomembne spremembe pri boju proti revščini. Ponuja tako materialno pomoč, kot tudi ukrepe za socialno vključenost. Države članice lahko izbirajo med dvema, dvema zelo različnima operativnima programoma. Upravljanje pa je prišlo iz GDA, gre za eh, GD za poslovanje. S tem bi takoj predala besedo naš, mojim kolegom, ki bodo podali več informacij o skladu. Hvala lepa, gospa Ivanova, hvala lepa, predsedujoča. Sam sem eh, bil vodja delovne ekipe pri tem poročilu. In ko smo začeli, smo si postavili naslednja vprašanja. Hoteli smo vedeli, ali bo novi Fiat učinkovit pri odpravljanju revščine. In to vprašanje smo razdelili v tri glavna vprašanja in sicer, ali je Fiat bistveno drugačen kot prejšnji program MDP pri odpravljanju revščine in ali programi Fiat v državah članicah dejansko učinkovito odpravljajo revščino in ali ukrepi za socialno vključenost eh, predstavljajo nekaj, kar je mogoče meriti. To so bila naša osnovna vprašanja, ko smo začeli s pregledom. Ko govorimo o FEAD-u, govorimo o dveh zelo različnih programih in sicer operativni program tipa 1 in tipa 2 pod OP operativnim programom 1. PGP-1 se uh, Fiat uporablja predvsem za podporo v obliki hrane. Velik del, 84 odstotkov, gre še vedno za hrano. 90 odstotkov te pomoči v obliki hrane se deli v petih državah članicah Franciji, Italiji, Poljski, Romuniji in Španiji. 2,5 odstotka skupnega proračuna FEDA se porabi za uh, operativni program tipa 2, ki ponuja eh, programe socialne vključenosti in socialne kohezije za najbolj ogrožene. Gotovili smo, kar potrjujejo tudi ostale študije, da upravičenci pozdravljajo Fiat, vendar pa eh, njegova relativna pomembnost ni znana. Nimam relevantnih eh, podatkov glede pomena Fiat, da nimamo primerljivih podatkov med državami članicami. Imamo samo omejene podatke iz držav članic, ki nam lahko eh, pokažejo, kakšen pomen ima Fiat. Poleg tega Fiat ponuja bistveno več kot MDP ponuja nov pristop pri opredelitvi novih spremljevalnih ukrepov, ponuja pa tudi nove možnosti državam članicam za bolj usmerjene ukrepe za socialno vključenost. To je pozitivna stran FEADA. Poslali smo vprašalnike vsem eh, upravljavskim organom država članicah, da bi dobili ustrezne podatke o delovanju Fena od pristojnih organov. Samo nekateri so nam odgovorili. Ugotovili pa smo, da je pomen FEAD-a v primerjavi z vsemi aktivnostmi, ki jih izvaja države članice za socialno vključenost eh, in drugačno pomoč najbolj ogroženih, nekje med 5 in 10 odstotkov v Luksemburgu in na Mačarskem, Eh, do 30 odstotkov v Franciji, 50 v Belgiji, Italiji, 60 in Poljski še več kot 60, eh, 67 odstotkov. V nekaterih državah eh, feja torej igra pomembno vlogo. Nismo pa mogli nasplošno oceniti, kakšno pomeni ima fejat na celotnem območju Evropske unije. Prav tako smo si ogledali nacionalne operativne programe v okviru operativnega programa tipa 1 gre za pomoč eh, v materialu, v hrani in spremljanje ukrepi. Ogledali smo si skupno devet eh, programov in gotovili, da definicija ciljne skupine zelo niha od države do države. Včasih smo gotovili zelo široke definicije glede tega, kaj države članice menijo, da so najbolj ogroženi. Našli pa smo tudi bolj eh, oske definicije. Prav tako smo gotovili, da polovica držav članic eh, veže prejem eh, pomoči na neke kriterije upravičenosti, ki so povezani z sistemom socialne pomoči. Kar pomeni, da imamo države članice, ki FEAD jemljajo kot odprt organizat, odprt eh, sistem pri širši definiciji najbolj ogroženosti. Tukaj dobro sprejemajo programe, na drugi strani pa imamo države članice, ki so zelo omejujoče, kar eh, zadeva dostop do sredstev iz FEAD-a. Oboje je popolnoma dovoljeno v okviru trenutne ureditve. Omenjal sem tudi spremljajoče ukrepe spremljevalne ukrepe. To so obvezni ukrepi, ki jih morajo ponuditi države članici pri opetipa ena. Države članice morajo ponuditi več kot samo hrano in material, naprimer letake, ki informirajo najbolj ogrožene o tem, kakšen dostop imajo do socialnih organov, eh, informacije glede vzdrževanja higiene in podobno. To so spremljevalne ukrepi, ki so obvezujoči vendar ugotavljamo, da jih je težko primerjati, ker so zelo različni, kar zadeva intenzivnost in obliko teh ukrepov. Nimamo nekih skupnih indikatorjev glede ponujanja in rezultatov to vrstnih spremljevalnih ukrepov. Nasplošno pa smo ugotovili, da je eh, spremljanje povezave med FIAD z ESF-om boljše pri OP1, kjer ponujamo hrano, eh, material in eh, posebne ukrepe, kot pri OP2, ki je povezan z socialno vključenostjo. Monitoring bi v tem primeru lahko bistveno izboljšali. To vprašanje in eh, ugotovitve so nas pripeljali do treh priporočil. Kot prvo menimo, da je treba v operativnih eh, programih, eh, v ESE e plus programov, treba izboljšati ugotovitve, kdo je najbolj ogrožen, komu je najbolj namenjena pomoč. To se pravi, da si želimo bolje opredeliti prejemnike pomoči. Potem pa je pomembno, pri čem nam lahko pomagajo organizacije, ki sodelujejo, da opredelimo prejemnike pomoči v okviru novega Evropskega socialnega sklada plus. Države članice morajo izboljšati oceno povezave med eh, FEAD-om in socialno vključenost, kako bi z FEAD-om izboljšali socialno vključenost. To smo formulirali zelo mehko, saj vemo, zato, da za to potrebujemo partnerske organizacije, ki jih moramo pridobiti, če želimo ustrezno spremljati in ugotavljati, kakšne rezultate smo dosegli. Hvala lepa. Thank you. Now we'll get to the Hvala lepa. Sedaj pa prvi krok eh, vprašanj. Najprej ko ordinatorji. Ne vem, ali so navzoči koordinatorji, ali so tu morda nadomestni člani, eh, bi spregovoril kdo iz ELS. Yes. Yes. <clears throat> Da, gospa Fransen. Hvala lepa. Torej, vi ste omenili, da gre v prvi vrsti za prehrambeno pomoč. Torej, v prvi vrsti gre tukaj za program pomoči s hrano. In pa um, dejali ste, da um, še ni prišlo do velikega prispevka k znižanju uh, lakote. Uh, Torej, sklad se uporablja za uh, pomoč pri hrani, ampak povpraševanje po tej pomoči danes še vedno raste, kajti treba je storiti vse, da bomo znižali lakoto, po drugi strani pa ne smemo uh, podcenjevati uh, pomoči. Uh, torej, uh, komisija je na poročilo sodišča odgovorila tole. Pomembni prvi korak pri eh, preprečevanju lakote je, da zagotavljamo takojšno materialno pomoč najbolj prikrajšanim. Poleg tega organizacije, ki organizirajo pomoč hrane, opozarjajo na spremljajoče ukrepe in pa na smernice v zvezi z eh, zdravstveno pomočjo eh, in sicer glede na proračun. Eh, kajti v naslednjem večletnem finančnem okviru eh, se moramo še naprej osredotočati na najranljivejše v družbi. Tekom pogajanj o ESF plus moramo ustrajati na više, povišanjem proračunu za ESF. Tukaj gre za tri odstotke. Eh, In tukaj moramo poševati še dodatne stroške za socialno vključevanje. In to moramo podpreti, kajti ne smemo eh, prikrajšati tistih, ki so najranljivejši v naši družbi. Sure, you can, you... Da, lahko se takoj odzovete na ta prispevek. Izvolite. Eh, hvala lepa za vaše vprašanje. No, eh, to je zelo pomembno, kar ste dejali. Torej, poročilo ste si tol, eh, raztolmačili precej negativno, ampak v primerjavi z drugimi poročili bi jaz dajala, da je to eno bolj pozitivnih poročil. In moje osebno mnenje je, da to poročilo prinaša dobre novice. Eh, seveda, prisotna je tudi kritika in um, več kot 83 odstotkov sredstev se še vedno um, nanaša na hrano. Uh, To, da dosegli smo napredek, um, kar se tiče ukrepov uh, za socialno vključenost. In počakati moramo in videti, uh, moramo, kako se bo to izvajalo v prihodnosti. Eh, torej, osredotočili smo se na primerjavo s preteklim programom. Prav imate, Mi bi se morali osredotočiti na najranljivejše, ampak ravno zato smo tudi podali priporočilo, da jih, da mm, jih moramo bolje ciljati. Oziroma, eh, do sedaj je bilo tako, da nismo čisto jasno eh, mogli eh, ugotoviti, ali ta denar res doseže najranljivejše. Da, denar se pravilno troši, ampak ne vemo, če se denar troši na najbolj učinkovit način, kaj te dokazal za to ni. Zato smo izdelali priporočilo, da je treba bolje um, ciljati ta denar, da je treba okrepiti opredelitve najranljivejših, um, kaj ti eh, sicer. Um, bomo tvegali, da bomo denar podrožili za tiste, ki morda niso najranljivejši. Hvala. Peten. Um, I, I really welcome the report. I'm a new MEP and I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 In your recommendations, you made some really good recommendations. You talked about the need, the need to be in some logic around into. Ste, da, um, um, uh, je treba, da se je treba osredotočiti na doseganje prizadetih in pa na metodologijo. Na tem področju sem sam delal. Bil sem uh, del uh, postopka, ko smo si prizadevali za aplikacijo za te sredstve. Dobro bi bilo, če bi vključili tudi presojo vpliva. To bi moral biti del programa in sicer od samega začetka naprej. Torej, namesto da čakamo na to, da partnerji in države članice poročajo o rezultatih, potem ko smo že vse storili, bi bilo bolje, če bi imeli široko metodologijo, ki bi jo lahko vsi uporabljali. Torej, to je moja prva točka. In sedaj prehajam k svoje druge točke. Mislim, da potrebujemo več poštenosti in preglednosti. Nekoliko sem se poglobil v to temo in našel sem eno um, zgodnejše poročilo Evropske komisije. Tukaj sem našel uh, torej, um, poročilo in poročilo je bilo čudovito. Iz poročila izhaja, da je bilo vse briljantno, ampak v resnici sploh ni tako. Uh, Torej, mislim, da moramo opustiti propagando in mislim, da moramo biti pošteni in eh, pregledni. Eh, in zato svetujem eh, predstavnikom sodišča, da so ostanejo vključeni v ta postopek. In potem še nekaj. Moralo bi biti tako, da bomo lažje dostopali do tega programa, kajti tukaj imamo majhne partnerje v državah članicah, ki se soočajo z velikimi težavami, ko poskušajo dostopati do tega izredno birokratskega postopka. Želel bi si, da bi zadeve poenostavili. In, um, morda bi lahko ponudili kakšno uh, pomoč pri uh, uporabi. Poleg tega bi morali ta sklad povezati s trajnostjo. Vse je v redu, da na lokalni ravni um, olajšamo lakoto s prehrambeno pomočjo, ampak uh, mi bi morali omogočiti to, da tiste lokalne organizacije lahko nadaljujejo za delom, potem, ko mi opravimo svoje. Torej, njih bi morali podpreti. In še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal. Torej, kaj bo naslednji korak? Eh, to bo treba vključiti v Evropski socialni sklad plus. In v zvezi s tem bi imel eh, nekaj vprašanj. Razumem logiko tega, tudi moje vprašanje eh, se nanaša na nepredvidene posledice socialna vključenost je vključena v ta program. In Ampak težko je to zagotavljati, kaj te lokalne organizacije so dobre pri zagotavljanju ene stvari, ne pa pri zagotavljanju vsega. In ko se bo zadeva vključila v e SF, morda ne bi bilo v redu, če bi vse združili in ne da bi si, eh, skladu, da bi si ta sklad prizadeval na socialno vključitev in na hrano. Po mojem mnenju bi bilo bolje, če bi se ta sklad zagotavljal, eh, osredotočal samo na eh, prehrambeno, na prehramben vidik, da bi ga zagotavljal materijal materialno pomoč in hrano. Torej, zauzemam se za specializacijo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala. Prosim, da se omejite na dve minuti na vprašanje. Vem, da to ni pošteno do vas, kajte smo sredi razprave in sedaj vzpostavljam predpise, pravila, ampak mislim, da bo to koristilo nam vsem. Preden uh, dam besedo uh, naslednjemu oziroma um, predstavnikom sodišča. Prosim, da eh, vzamete to na znanje. Torej, beseda je vaša, izvolite. Vidim, da so se številni uh, oglasili k besedi. Ali želite, da zberemo nekaj vprašanj? Dobro, pa sprejmemo deset vprašanj. Sedaj bom prebrala seznam imen. Gospod Miller, vi ste zadnji. Dobro, torej. Gospod Guide Rajl. Ne zdaj, samo prebrala bom seznam. Gospa Rafalska, gospod Brgles, gospa Al-Salani, gospod Majorino in gospod Miller. In še gospa Langenzipen. Ok. Gospod Rajl, izvolite. Hvala lepa. Zelo sem. Uh, zadovoljen, da smo dobili to poročilo. Zelo sem vesel, da ste se lotili tudi teme brezdomstva. Pravzaprav sem šokiran, ko ugotovim, koliko ljudi v evropskih prestolnicah eh, živi na ulicah in nihče ne poskrbi za nje. Že tri eh, mesece živim v Bruslju, malo koliko sem pogledal po Bruslju in eh, pravzaprav sem zgrožen. Enako je tudi v Berlinu, v Münchnu, v Hamburgu. Um, in, um, um, Prejšnjo zimo uh, sem uh, se vozil okrog z avtobusom, ki skrbi za brezdomce in ugotovil sem, da je položaj grozen. Kajti tukaj gre za duševne bolnike, ki sem jih srečal, številne ljudi iz vzhodne Evrope, tega sploh ne razumem. Vsak uh, drugi uh, brez pose, brezdomec um, uh, v porurju prihaja iz vzhodne Evrope. V Nemčiji je tako, da vedno več ljudi eh, zdrkne v eh, eh, tisti, v tisti sektor, ki je zelo nizko plačan. Torej, še pred nekaj leti smo govorili o 160 tisoč ljudeh, danes pa imamo 1,2 milijona tovrstnih ljudi. Torej, številke so sicer zelo različne, imamo prognoze in tako naprej, ampak mi potrebujemo resne podatke, sicer problema ne bomo nikoli rešili. Zakaj Nemčija prejme toliko malo sredstev, čeprav eh, polovica vseh brezdomcev živi v Nemčiji? Torej, absolutnih številk sploh ni mogno najti, kajti pravzaprav operiramo zgolj z ocenami. Hvala lepa, gospa Rafalska. Hvala lepa. Hvala lepa za to zelo zanimivo poročilo. Dobro je, da imamo različne možnosti. Lahko eh, razdeljujemo eh, hrano, lahko pa delamo tudi na področju socialne vključitve. Ne bi rada kritizirala dejstva, da 83 eh, odstotkov sredstev tega sklada namenimo hrani, kajti države članice pač sprejmajo odločitev o najbolj primernem načinu, kako bi pomagali eh, najbolj prikrajšanim. Na polskem, naprimer, je prišlo do velikega napredka pri hrani. Hrana, ki se razdeljuje, je eh, ekološko predelana in visoke kakovosti. In to je dobro, tukaj gre tudi za dostojanstvo, tudi to moramo upoštevati. Ljudjem pomagamo tako, da jim eh, nudimo hrano, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti. Poročilo nam pove tudi to, da poskušamo najti opredelitev, kateri ljudje naj bi prejeli pomoč ali z drugimi besedami želimo vzpostaviti seznam meril. Toda po drugi strani pravite, da ne bi smelo biti omejitev pri prihodkih, da nobena vrata ne bi smela biti zaprta. Torej, kaj bi bil pravi pristop? Ali mislite, da bi morali imeti seznam meril ali mislite, da bi morali biti bolj odprti? Kaj je po mojem eh, mnenju, je to odvisno od ljudi in tudi od tega, kako so družbe organizirane, na kakšen način delujejo karitativne organizacije. Jaz mislim, da ne more biti tako, da ena metoda oziroma ena način reši vse. Gospod Brgles. Eh, hvala lepa. Eh, imam bolj komentar kot pravzaprav vprašanje. Eh, zdi se mi izredno pomembno, da pri tem skladu ne gre za golo humanitarno pomoč socialno najbolj ogroženim ljudem, ampak tudi za ukrepe socialnega vključevanja, ki morajo to osnovo spremljati. <clears throat> Še vedno obstaja nedopustno število socialno ogroženih ljudi v Evropski uniji, tudi v Sloveniji <clears throat> kljub nekaterim napredkom vedno ta raven socialne izključenosti vztraja pri 16,2 odstotka in zaradi tega mislim, da med nami res ni nikogar, ki bi lahko kakorkoli lahko takšnemu skladu nasprotoval. Se moram pa kot socialni demokrat strinjati, da moramo biti z samim računskim sodiščem, da moramo biti posebej pozorni na učinke sklada v boju proti socialni izključenosti. In pozdravljam dejstvo, da se je računsko sodišče v svoji reviziji da tega ne počne zgolj tehnično, ampak res gleda na namen, zakaj je bil sklad ustanovljen. Kljub vsemu pa je prva nujna pomoč v hrani in drugih osnovnih sredstvih tisto, kar iz sklada nikakor ne sme iz, iz, izostati. To je namreč osnova, ki jo drugi instrumenti, pa tudi vse države članice, še ne zagotavljajo. Zaradi tega je ta sklad tako pomemben in se je treba zavedati dejstva da končni izvajalci niso le javni partnerji torej država ampak tudi nevladne in humanitarne organizacije tako da je potreben temeljit premislek in mehak prehod od osredotočanja na materialno pomoč k socialni aktivaciji ter povezovanje z drugimi nacionalnimi ukrepi ki težijo k istemu cilju. dejstvo je da morajo imeti vsi ljudje dostop do hrane hkrati pa bi bilo zelo dobro, da bi jim lahko zagotovili, da si z delom sami zagotavljajo dostojno življenje. Hvala. Gospa Al-Salani, govorila bom švedsko, torej pripravite se, spoštovane kolegice in kolegi. V imenu skupine Renew Europe bi se vam rada zelo zahvalila za to poročilo. Včasih smo šokirani, ko ugotovimo, da nekatere na ozemlju Evropske unije še vedno potrebujejo pomoč za to, da lahko jedo številni ljudje, številni politiki na lokalni in regionalni eh, ravni eh, se ukvarjajo s tem in pravzaprav še vedno niso kos temu izzivu. In zato sem zaskrbljena, sem pa sem tudi veliko izvedela. morda preveč zahtevamo od vas, ko se borimo proti lakoti. Morda bi morali razmišljati bolj dolgoročno, kajti ni dovolj, da se naučimo, kako jemo ribo, ampak se moramo naučiti tudi tega, kako ulovimo ribo. Kako se predstavljate prihodnost tega dela? če mislimo, da viri niso pravično porazdeljeni, torej na švedskem ne uporabljamo tega denarja, ali imamo um, kakšna eh, priporočila, specifična priporočila za države članice, kaj bi lahko one postorile na nacionalni ravni, zato da bi države članice um, omogočile, da bi njihovi državljani živeli bolj dostojno življenje. Torej, na, eh, potrebujemo priporočila. Včasih mislim, da bi, eh, da ne bi eh, smeli predstavljati preveč lepe podobe, kajti nekateri poskušajo zadeve olepševati. In to predstavlja grožno in to pomeni, da potem denar ne prispe do tistih najranljivejših. Hvala lepa. Gospod eh, Majorino, hvala lepa. Zahvaljujem se vam za eh, to priložnost, ki je za vse zelo pomembna. Zahvaljujem se tudi za to poročilo. Rad bi povdaril dve stvari. Prva točka. Rad bi se navezal na predgovornike. Namreč, kakšen je odnos eh, tega sklada z nacionalnimi um, pomočmi? Torej, kakšno je pogojevanje? Torej, kakšen je položaj po državah članicah v zvezi s tem? In tu je še drugi vidik. Vsi, ki se ukvarjajo z bojem proti izključenosti, vedo, da danes ni najpomembnejše tole, namreč, da eh, tej temi eh, namenimo nova sredstva, ampak pomembno je to, da ne razdrobimo obstoječih sredstev v državah članicah je tako, da eh, ima vsaka država članica socialni program boja proti eh, lakoti in revščini. Poleg tega so tu še različni instrumenti na ravni eh, mest in sicer gre tukaj za javne ukrepe, gre pa tudi za ukrepe nevladnih organizacij. Danes živimo v obdobju, ko se bolj zavedamo tega, da moramo ukrepati. In zato se moramo absolutno eh, osredotočati na to, da bomo različne ukrepe koordinirali in da se bomo izognili razdrobljenosti teh programov in ukrepov. Zanima me, kaj vi menite o tem, kako vi vidite to. In zanima me, ali bi lahko v tem smislu uh, uvedli tudi ukrepe za prihodnost. Morda bi morali dati prednost tistim instrumentom, ki bolje koordinirajo obstoječe instrumente. Hvala lepa. In gospod Miller. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam sem prepričan, da je poročilo zelo dobro. In rad bi se zahvalil avtorjama tega poročila. Ampak tukaj nekaj pogrešam. In sicer podrobno analizo petih let dela oziroma delovanja tega sklada. Poročilo pravi, da je Poljska ena največjih prejemnic sredstev tega sklada. Evropska unija je prispevala dve tretjini eh, sredstev, ki jih porabimo za ta namen. Toda ne glede na to, eh, poljska statistika pravi, da je število uh, revnih ostalo enako, torej število se ni znižalo. In sicer uh, ne glede na to, da Eh, smo namenili dodatna sredstva iz eh, nacionalnega proračuna in sicer družinam na podlagi tega, koliko otrok imamo. Torej, ljudje prejmejo denar, eh, ki ga ne potrebujajo. Zato bi rad člane sodišča vprašal tole. Do kakšne mere se denar iz tega sklada dejansko steka k tistim, ki so najbolj ogroženi. Občutek imam, da eh, vsaj del teh sredstev porabimo neučinkovito. Hvala lepa. Hvala lepa, če dovolite vprašanje še meni. Torej, Eh, omenili ste različne eh, številke eh, prejemnikov v državah članicah in v zvezi s tem imamo vprašanje. Prihajam sa Slovaške in mi imamo opredelitev ljudi, ki potrebujejo materialno pomoč. To, da dejstvo je, da je pomoč, ki vključuje nematerialne ukrepe. Torej, problem je, da imamo številne ljudi, ki ne prejmejo pomoči, zato ker eh, zato ne izpolnjujejo eh, kriterijev. Eden od eh, kriterijev je stanje naslov. Mi imamo številne brezdomce, ki so izključeni. Tukaj imamo naprimer romske skupnosti, ki pravzaprav ne izpolnjujejo pogojev za materialno pomoč in pomoč v hrani, ki jo omenjate v poročilu, eh, ni dosegla teh ljudi. Zato, ker enostavno niso izpolnjevali eh, pogojev za eh, ljudi, ki potrebujejo materialno pomoč. Torej, tukaj vidim problem in morda bi morali pozvati eh, določene države članice, da poiščajo opredelitev, ki bi bila enaka oziroma morda bi morali skupaj opredeliti kriterije eh, za tiste ljudi, ki so upravičeni eh, do sredstev, eh, ki izhajajo iz tega sklada. Hvala. Yes, please. Thank you very much for all. Ja, hvala lepa. Ja, hvala lepa za vsa ta zanimiva vprašanja. Šla bom po vrstnem redu. Torej, ta eh, izjava, da še nimamo dobrega boja proti revščini, drži. To je res. Kakšen je bil torej prispevek? Merjenje rezultatov ni obstajalo, nismo imeli nobenih kazalnikov, ki bi jim sledili, ki bi jih lahko izmerili, vendar po mojih eh, eh skromnih eh, izkušnjah to ne velja zgolj za fiat, eh, to je horizontalno eh, vprašanje eh, tudi znotraj eh, SF-a. To ne pomeni, da poraba znotraj ESF-a ne poteka v skladu s pravili, vendar stvari niso vedno otipljive. To ni tako kot v skladu za regionalni razvoj, kjer pač vidiš ceste in imaš nekaj otipljivega. Tu so učinki težje merljivi in je to vprašanje zelo komplicirano. V poročilu je bilo omenjeno tudi naslednje samo Fiat ne more rešiti problema revščine. To bi bilo smešno, če bi mislili, da eh, tri eh, eh, cela osem milijard zadošča za boj proti revščini. To bi bilo neresno, vendar to je pravi korak v pravo smer. Govorilo se je tudi o koordinaciji. To je pomembno vprašanje. Brez koordinacije, brez skupnega prizadevanja nacionalnih, regionalnih, občinskih akterjev ob eh, evropski pomoči bi bilo vse nemogoče. Narava problema je pač taka, eh, da je nemogoče, da bi FEAT sam rešil ta problem. Vendar to ne pomeni, da Fiat ne bi bil pomemben. Sicer je malo denarja, vendar eh, vi ste videli, eh, eh, kako velik pomen pripisujejo določene države Fiatu, zlasti pri schemah za hrano in podobno. Ne vemo, zakaj nekatere države uporabljajo bolj fiat kot druge. To je odločitev držav članic. Eh, dve opcije sta. Lahko se odločajo za eh, program za pomoč v hrani ali pa za eh, ukrepe za socialno vključevanje ali pa za oboje. Triinosemdeset odstotkov se odloča za pomoč v hrani. Eh, potem ocena učinkov, eh, tudi glede tega ste spraševali. To je nekaj, kar moramo imeti na horizontalni ravni v vsaki politiki. Brez ocene učinka bomo pristali nekje, kar nismo pričakovali. Mi potrebujemo jasne ocene učinkov. Eh, učinka trga, mi moramo eh, poznati potrebe eh, teh ogroženih skupin in več preglednosti zahtevate, tudi s tem se strinjam. Lahko vam zagotovim, da bomo nadaljevali z našimi prizadevanji in da vam bomo predstavili objektivno sliko. Včasih eh, komisija, to sem opazila, zlasti pri eh, jamstvo za mlade, eh, veliko obljublja in In od samega začetka je jasno, da s tako malo denarja iz evropskega proračuna za pobudo za zaposlovanje mladih in jamstvo za mlade, da je nemogoče razrešiti tako velik problem, eh, kjer potrebujemo eh, eh, veliko milijard, potem vzdržnost, Eh, tudi glede tega se strinjam, poenostavitev je seveda tudi pomembna. Eh, vzdržnost eh, poenostavljanje velja ne zgolj za FEAT, temveč tudi za druge ukrepe ESF. Mnogi ste se spraševali in ste bili zgroženi na tem, koliko Evropejcev je v težavah, koliko sodi v najbolj ogroženo skupino. Vsak četrti evropejec eh, ne more plačevati najemnine, računov in podobno. Žal, da nimamo jasne definicije. In to se tudi jaz sprašujem, kako bomo definirali, kdo so najbolj ogroženi v naši družbi. Žal nimamo skupne evropske definicije in mislim, da bi bilo težko pripraviti tako. Jaz delam vedno primerjavo z jamstvom za mlade. Tam smo celo eh, težko opredelili dobre ponudbe za mlade. Kaj je to dobra ponudba? Potrebovali bi neke minimalne kriterije, za katere bi se lahko dogovorili med državami članicami. Tu pa gre za velik izziv in vsaka država članica mora sama definirati, kdo so ranljive skupine, kdo so najbolj ogroženi. Mi moramo torej najbolj uh, opredeliti ciljno skupino in na ta način bomo zmanjšali tveganje, da porabimo denar uh, za skupine, ki niso najbolj ogrožene. več kot 83 odstotkov gre za pomoč v hrani. E, sprašujete, ali je to nekaj slabega? Mislim, da ne. Minilo je pet let in nekako je e, tu še vedno neka začetna faza. Vidimo, kako se stvari razvijajo. Kaj manjka e, v poročilu? Zakaj nismo pravzaprav preučili in pregledali, kakšno je izvajanje? res nekaj manjka. Eh, vendar, ko smo se lotili dela, je bilo še prezgodaj. Eh, mi moramo počakati eh, rezultate implementacije programa in to tudi traja, naprimer integracija migrantov. Spraševali so me, zakaj tega ni v poročilu. Zato, ker integracija traja in eh, hvaležna sem vam za to, da ste pač povedali svoje izkušnje in to bi bila dobra zamisel, da nadaljujemo delo na tej temi, da si ogledamo, kakšni so rezultati in kakšna je implementacija. Dolgoročna vzdržnost. Eh, treba se naučiti loviti ribe, to je zelo pomembna točka, to je dodana eh, vrednost teh ukrepov za socialno vključevanje. Strinjam se, da je najbolje, če kombiniramo ukrepe, vendar mi v tem trenutku ne moremo eh, dati nekega univerzalnega recepta. V eni državi članici, naprimer v Franciji in Belgiji, so stvari bolj fleksibilne, Eh, radi uporabljajo program za pomoč v hrano, imajo zelo odprte načine eh, dajanja te pomoči, v Nemčiji imajo bolj toge kriterije, naprimer tam. Uh, Eh, ukrepe socialnega vključevanja uporabljajo tudi za integracijo migrantov. To so torej možnosti za to, da se ta denar porabi za problem, ki se je pojavil pred kratkim. Mislim, da je bilo še nekaj drugih vprašanj, vendar nekaj časa bi morda še prepustila kolegi. Kot je povedala gospa uh, Ivanova, nismo pregledali implementacijo v državah članicah. To ni bil obseg naše naloge. Mi smo eh, pogledali, kakšni so operativni programi, kako delajo upravni organi. S tem pregledom, s tem nadzorom nismo mogli pokriti vsega tega, po čemer ste vi spraševali. Poskušal bom odgovoriti na bolj horizontalna vprašanja, torej glede monitoringa zaradi specifičnih eh, značilnosti določenih eh, skupin populacije ne moremo pričakovati eh, tesnega nadzora, monitoranga. Ljudje bi bežali pred nami, bali bi se registracije. Mi ne moremo pričakovati, da bi spremljali uh, vsakega končnega uporabnika FEAD-a, da bi ta dobil vprašalnik in podobno. Kakršna kakorkoli evaluacija, ocena mora eh, potekati na višji ravni. Tu gre tudi za vprašanje dostojanstva teh ljudi. Kdo naj bi dobil pomoč? To je seveda odločitev držav članic. Kdo naj bi torej dobil to pomoč? to eh, eh, opredeljuje tudi nacionalne in regionalne politike in to opredeljuje eh, tudi infrastruktura partnerjev in partnerskih organizacij, ki delajo v državah članicah. Fiat jih najbolje lahko podpre, če daje hrano, če daje materialno pomoč. Naša kritika pa je, se ne nanaša na to, da dajemo predvsem hrano, da eh, mi tu eh, predstavljamo samo dejstvo. Dejstvo je, da, da se daje ta pomoč v hrani. Eh, to ni kritika z naše strani. Fiat pa daje še mnoge spremljevalne ukrepe. V tem trenutku smo rekli, da ne vemo, kakšen je prispevek FEADA, vendar lahko ugotovimo naslednje. FEADA ne bi bilo, če Evropska unija ne bi zagotovila 3,8 milijard eh, za to programsko obdobje. V tem primeru bi mnoge partnerske organizacije imele težave. Ne moremo pa izmeriti učinka v vsaki državi članici. To manjka in stvari je seveda možnost še izboljšati. Države članice so morale opredeliti proračun, ki ga želijo uporabiti za to. To ni odločitev komisije. Eh, države članice so morale pripraviti vsaj minimalni proračun v višini 3,5 milijona. To ni veliko, vendar eh, vsaka država članica je morala pravzaprav eh, opredeliti, koliko denarja bo porabila skozi Fiat. To je torej odločitev države. In potem še zadnja stvar, to je tudi naše priporočilo. Mi smo razumeli, da so komplementarni ukrepi pomembni, vendar naša kritika je naslednja. Niso primerljivi, veliko jih je, ne moremo izmeriti učinka. Eh, komisija je postala pozorna na to in je organizirala seminarje, tako da lahko države članice primerjajo svoje ukrepe in se merijo vendar mi vemo, kako pomembni so ti spremljevalni ukrepi za partnerske organizacije. Ne moremo pa tega ponuditi končnemu porabniku in tu daje Fiat dodano vrednost. Naprimer, vi date spalko brezdomcu, to je dobro. Eh, spremljevalni ukrep bi bil, da mu poveste, da gre lahko tudi v uh, Eh, službo za socialno pomoč. Tu lahko pač ukrepajo regije, mesta in podobno. Eh, to je preprost eh, spremljevalni ukrep. Torej, eh, če date tej osebi spalko in če tej osebi poveste, kam, na koga se lahko obrne, ste že eh, kar nekaj naredili. In partnerske organizacije so vesele teh navodil, nasvetov, teh spremljevalnih ukrepov in to je pomembno. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj bi besedo dala komisiji, gospodu. Eh, gospodu Pietru di Antonio. Opravičujem se zaradi izgovorjave. Odlično ste izgovorili ime, hvala lepa. Tudi jaz sem eh, velik eh, navdušenec nad poročili eh, računskega sodišča. Tu nam dajo informacije in tu gre za pravo izmenjavo. Pomagajo torej izboljšati sistem, pokažejo na stvari, ki so pomembne. Zahvaljujem se računskemu sodišču tudi za to, da so eh, dali mnoge odgovore, ki bi jih morala dati komisija v današnji razpravi. Jaz bi se osredotočil na določene vidike, ki so išli iz te razprave. Glasti na vidik, kdo pride upoštev, eh, kdo so upravičenci, ali smo si izbrali prave ciljne skupine na terenu. Eh, seveda je tu pomemben tudi nacionalni eh, ko, konteksti. Eh, tu gre za skupno odgovornost, eh, tu na tem področju čutimo močno subsidijarnost vprašanja dostojanstva eh, in iskanja prave ciljne skupine. Če si ogledamo nove predloge SF+, vidimo, da so tu mnogi alarmi, ki jih moramo pravzaprav obravnavati v okviru evropskega semestra. Pa še enkrat, države članice so tiste, ki določajo, katere skupine so upravičene. Spraševali ste po, po enostavljanju, po dopolnjevanju, torej komplementarnosti. Uh, uredba FEAT je dosti bolj Eh, preprosta v primerjavi z uredbo o skupnem upravljanju. Tako poenostavljanje je pravzaprav načrtovano eh, tudi za druga področja. Eh, to velja tudi za Fiat SF plus, posebna cilja deset in enajst, tu je predvideno še več postopkov enostavljanja, naprimer glede kazalnikov administrativnega bremena za partnerske organizacije, kot je eh, bilo povedano. Tu moramo upoštevati tudi vprašanje dostojanstva. Težko je pač obravnavati vsako individualnost transakcijo na tem področju. Potem spraševali ste tudi Eh, o oblikovanju programov na terenu. To je prepuščeno državam članicam, ki pripravljajo operativne programe, ki se sedaj imenujejo samo programi. Ti so podlaga za posege. Predlagali ste naj se poenostavlja tudi Eh, preglede, to je zelo pomembno tudi v okviru celotnega prizadevanja za poenostavljanje. Eh, torej, eh, vesel sem prvega glasovanja v tem odboru, ki je potrdila e SF plus v prvi obravnavi in veselim se sodelovanja v prihodnje. Hvala lepa, hvala lepa našim gostom, veliko uspeha tudi pri naslednjih poročilih. E, jaz sem že prej povedala, da so mi všeč razprave, ki temeljijo na podatkih. In e, mislim, da je tudi bolje, če re, merimo rezultate kot output. E, torej, to je problem pri naših projektih. Mi gledamo vedno številke glede outputa in mislim, da to ni prava pot, kajti v tem primeru ne vidimo, kako učinkoviti, učinkoviti so projekti. Še enkrat hvala lepa, s tem zaključujem naš sestanek. Dobar tek vam sem in vidimo se popovdan eh, na predstavitvi gospe Dalin.